izvedbeni akti pa pokrivajo način dela. Uporabljajo se splošno, delegirani akti ne morejo biti individualne odločitve. Njihov namen je vključiti nebistvene elemente, ki pa vseeno spreminjajo osnovni akt, saj eh, k temu dodajajo nove zahteve, nove pristojnosti. Ne spreminjajo eh, duha besedila, vseeno pa spreminjajo nekatere podrobnosti. Vse te določbe so bile preveč tehnične po naravi, da bi jih eh, vključili v osnovni akt in vse institucije so se skupaj odločile, da bodo ti elementi vključeni v bolj tehnične akte, ki bodo predmet obravnave na tehnični ravni. Delegirani akt je popolnoma drugačen kot izvedbeni akt. Države članice o tem ne glasujejo, vseeno pa se mora komisija posvetovati z vsemi deležniki in strokovnjaki. Pripravili smo posvetovanje, imeli smo pet strokovnih skupin in vse skupaj najdete v uvodnem pojasnilu o dokumentu. Gre za strokovnjake iz držav članic iz eh, držav članic, ki so pridružene sistemu Schengen in tudi drugih strokovnjakov. Prvič smo se posvetovali julija 2013, takrat še nismo imeli pravne podlage, vseeno pa smo bili dovolj daleč v pogajanjih, da smo se odločili, da začnemo z razpravo o izvajanju skladov za leto 2014. Po srečanjih teh strokovnih skupin julija smo prosili za pisna vprašanja. Takrat še nismo vedeli, seveda, če bo šlo za delegirane akte oziroma izvedbene akte. Takrat smo se pogovarjali tako, tako imenovanih fiših, o dosjejih, ki še niso dobili končne pravne oblike. Države članice in parlament smo prosili za vprašanje. Dobili smo 78 vprašanj, razdelili smo jih v razpredelnico in na njih odgovorili v sklopu druge strokovne skupine, ki se je srečala v oktober 2013. Na to smo imeli februarja 2014 tretjo strokovno skupino. Takrat smo že imeli politični dogovor o skladih, kar pomeni, da smo lahko predstavili pravo besedilo. Četrta strokovna skupina se je srečala 4. aprila in to še pred formalnim sprejetjem aktov. Zadnja pa 6. julija po notranjih posvetovanjih znotraj komisije. Naša pravna služba je eh, počistila besedilo in 6. Julija, sm, eh, junija smo lahko sprejeli oziroma predstavili tisto končno besedilo. Od takrat naprej pa nismo prejeli nobenih novih vprašanj. Prvi akt, ki se nanaša na kriterije za imenovanje in na odgovorne organe oziroma organe za računski nadzor, določa kriterije, ki jih morajo spoštovati države članice, ko pripravljajo nadzorne sisteme in eh, sisteme za izvajanje obeh eh, tehničnih skladov. Gre za tehnična vprašanja, ampak vseeno za bistvena vprašanja. Države članice morajo namreč imeti eh, določen odgovorni organ še preden začnejo izvajati sklad. V nasprotnem primeru blokirajo izvajanje sklada. Bistvenega pomena je torej, da so ti akti pripravljeni takoj, ko je mogoče. Res je, da države članice že delajo, vedo, da se pravila ne spreminjajo iz dneva v dan, to ni nič novega, v njih je, v njih je potekala, potekala tudi razprava, gre za jasna pravila, ki izhajajo iz uh, trenutnih skladov, s katerimi že upravljamo tako imenovanih solid funds. Pravila so usklajena tudi strukturnimi skladi, upoštevajo vse zahteve finančne uredbe, gre torej za neko znano okolje, v katerem države članice že delujejo. Vseeno je pa pomembno, da ponovno spomnimo na ta stabilna pravila, zato da jih države članice izvajajo. S tem lahko komisija tudi nadzira države članice pri njihovem delu, drugače seveda brez pravil tega ne moremo početi. Na tej strani dvorane smo torej precej zaskrbljeni, glede na to, kar smo slišali, pravite namreč, da želite eh, podaljšati obdobje odločitve zaenkrat še nismo uspeli sprejeti nobenega nacionalnega programa in nočemo si privoščiti dodatnih zamud, če za to ni dobrega eh, razloga. Gre za precej tehničen akt, kot sem že dejala. Morda lahko sedaj na kratko predstavim vsebino teh tehničnih dokumentov. Contains, uh, Najprej bom sama spregovorila o prvem aktu, kolegica pa bo predstavila drugi akt. Prvi akt vsebuje štiri poglavja. Prvo poglavje se nanaša na splošne določbe in vsebuje opredelitve, nič posebnega. Glavni poglavji pa sta poglavji številka 2 in 3. Drugo poglavje se nanaša na vse to, kar mora odgovorni organ početi. prvi del določa, kako morajo države članice določiti eh, odgovorni organ, na to pa tudi, kako države članice nadzorujejo to imenovanje in kako postopajo, če odgovorni organ ne deluje pravilno. Drugi del govori o tem, kaj eh, odgovorni organ počne, kakšne so njegove naloge, kaj se zgodi, če odgovorni organ delegira oziroma prenese svoje naloge na pleče nekoga drugega. Tretji del pa predvsej natančno opisuje eh, obveznosti odgovornega organa, kako odgovorni organ dodeljuje nepovratna sredstva in tukaj določamo tudi tiste osnovne principe, češ da morajo biti sredstva v največji možni meri dodeljena v odprtem eh, postopku, transparentno in tako naprej. Tretje poglavje pa na to opisuje eh, pristojnosti nadzornega organa, kako nadzorni organ nadzoruje odgovorni organ in o tem poroča komisiji, če je potrebno. Četrto poglavje pa je ponovno precej splošno, tako da je preprosto nočem se spuščati v podrobnosti teh določb, sem pa seveda pripravljena odgovoriti na vprašanja, če bi s tem lahko pospešila postopek, lahko vam pojasnim, zakaj eh, so določene določbe v besedilu. Sedaj pa bom besedo predala kolegici Stefani, ki bo govorila o drugem delegiranem aktu. Dobro jutro kot je opisala kolegica Stefani Karijo, je ta delegirani akt o informacijah dopolnilo pravni podlagi, ki je bila predmet razprav med parlamentom in svetom. Radi bi zagotovili, da bomo javnost in upravičence v skladu eh, s členom 53 uredbe obveščali natančno in eh, tako, kot je treba govorimo tudi o tem, kako, katere znake uporabljati modra zastavica in zvezda. Uporaba sredstev v skladu je seveda za komisijo izjemno pomembna in enako velja za Evropski parlament. Ta pravila se torej nanašajo na okvir, v katerem države članice obveščajo javnost in upravičence. To so zahteve za države članice. Strokovnjaki so se o tem pogovarjali oktobra, februarja, aprila in na koncu smo ta akt predstavili 6. junija na zasedanju odbora za azil, migracijo in integracijo. Julija je to kolegi sprejel in besedilo poslal parlamentu in svetu pravila so osnovana na osnovnih pravilih za obveščanje, na finančni uredbi, na horizontalni uredbi za strukturne investicijske sklade. Obene pa moramo poštevati tudi velikost in naravo naših skladov. Zato smo vključili določeno mero sorazmernosti. Nočemo namreč preveč obremeniti, bodi si z različnimi administrativnimi postopki ali drugače, države članice države članice in upravičenci se lahko v nekaterih primerjih odločijo za uh, lasten sistem, obene pa morajo spoštovati uh, načela enake obravnave in transparentnosti. Glede na naravo skladu lahko naletimo na občutljive elemente, zato moramo spoštovati tudi načelo spoštovanja uh, določenih osebnih podatkov. Vseeno pa je vedno treba spoštovati tudi načelo transparentnosti in enake obravnave. Znotraj akta imamo štiri svežnje zahtev. Prvič, države članice morajo v največji možni meri obveščati o ključnih elementih skladov eh, znotraj lastnega nacionalnega programa. Povedati morajo, kaj počnejo. Upravičenci do sredstev iz sklada pa morajo tako pisno, simbolno kot eh, drugače obveščati, da so eh, dobili sredstva z naslova tega sklada. V tretjem delu piše, da morajo države članice vse potencijalne upravičence sredstev obveščati o eh, pravilih rabe sredstev z naslova sklada, zato da imajo vsi upravičenci enake pogoje. Na koncu pa piše še, da morajo upravičenci te informacije dati na voljo vsem zainteresiranim strankam. Prosim vas, da sedaj zaključite s predstavitvijo. Končala sem.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 gospa Vikstrom želi besedo. Hvala lepa. Eh, zahvaljujem se komisiji za te informacije, ki so bile potrebne. Eh, dva delegirana akta, ki sta bila konec julija poslana parlamentu, ki bosta, če se nič več z njima ne zgodi, stopila v veljavo. Bistvenega pomena je, da izvajamo demokratični nadzor in da tudi izvedemo polno oceno, kajti prvič smo to prejeli na odbor, zato se ne strinjam z mnenjem komisije, namreč da je potrebno eh, po, pospešiti ta postopek, kajti kot vemo, vse je v podrobnostih. Tu smo, da ocenimo vse, kar dobimo od komisije. Zato eh, in, eh, ustrajam, da je potrebno izvajati eh, pravilo. Eh, 105 s tem v zvezi. Hvala lepa, gospa Vikstrom. Še kdo? Gospod Demera. Gracias, Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Pozorno sem eh, prisluhnil eh, obema prispevkoma komisije v zvezi z uredbama in delegiranimi akti. Dobili smo tudi sicer res eh, dolgo pojasnilo, vendar pa je nekaj, kar pravzaprav eh, eh tudi ni, eh, lahko, je lahko zavajajoče. Namreč vsi uh, vemo, da v zvezi z delegiranimi akti in izvedbenimi akti še vedno odprte zadeve. Ko sem bil poročevalec za poročilo 539 skozi 1 na področju zakonodaje po zelo intenzivnem delu in triletnih razpravah. In glede na to, da smo imeli podlago za pogajanje, o kateri smo se dogovorili z vsemi političnimi skupinami, smo prišli do spora s komisijo glede delegiranih in izvedbenih aktov. Glede na to, da je naše stališče prevladalo, je Evropska komisija sprožila postopek na Evropskem sodišču, ki še vedno poteka. Zelo zanimivo pa je to, kar sem ravno kar slišal od zadnjega govornika, glede aktov v zvezi s skladom za preseljevanje nazil. ki pravi, da je ta uredba zaključena z izvedbenim aktom. Zato prosim Antoana, da mi razloži, zakaj točno gre. Mogoče na štiri oči. Ker je komisija sprožila postopek na Evropskem sodišču. čeprav je naši, naš kriterij prevladal, sedaj pa so nas obvestili o vseh teh vprašanjih. To je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospod Diaz de Mera. Prepričana eh, sem da bo eh, sekretarjat eh, potem naknadno bilateralno posredoval informacijo. Je še kakšen kolega, ki želi besedo? Koordinatorji so se o tej zadevi pogovarjali danes zjutraj, tako da eh, bomo lahko prišli do sklepa in o tem, kako je potrebno obravnavati to vprašanje, če ni nikogar drugega ki želi besedo. Mogoče komisija, če temu ni tako, se vam vsem zahvaljujem in predlagam, da gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. In sicer gre eh, za. Eh, gre za notranjo strategijo in za sporočilo, ki se je zakončno poročilo o izvajanju strategije notranje varnosti. Eh, in z nami je eh, direktor direktorata na tem področju, tako da bi ga zaprosila za to sporočilo komisije. Na to bo sledila razprava na to bo to ponovno na mizi pred koordinatorji. Gospod Sareka, ga ne vidim. Tukaj je. Hvala lepa. Dobro jutro, gospa predsedujoča. Sem eh, direktor in zadolžen sem za notreno varnost v direktoratu za notrene zadeve in eh, veselim je, da lahko predstavim vsem članom odbora e, to sporočilo in poročilo, ki se nanaša na strategijo notranje varnosti za obdobje 2010-2014 in sicer gre za poročilo Evropskemu parlamentu in svetu. In lani, kot se boste spomnili, je parlament zahteval od komisije, da razvije novo strategijo za obdobje 2014. Eh, od 2014 do 2020 in na tej podlagi je komisija sprejela tudi pobudo v svojem eh, sporočilu na podlagi priporočil parlamenta v njegovih priporočilih. E, Evropski svet je zahteval tudi ažuriranje strategije notranje varnosti in sicer je to v, smernac, v smernicah tako da gre za oboje poročil, pregled nad zadnjimi petimi leti, hkrati pa je govora tudi v bodočih izzivih, zato da lahko prije do razprave s parlamentom, s svetom, z državami članicami, eh, civilno družbo, eh, akademiki, eh, akademskimi krogi in podobno. Tako Eh, je organizirana ta razprava. Naj najprej na hitro spregovorim o dosežkih zadnjih štirih letih, kratek oriza nazaj, kajti to je potem dobro izhodišče za novo strategijo in v eh, poročilu, ki ga boste morda imeli priložnost prebrati, je rečeno, da eh, na eh, operativni in zakonodajni ravni sedaj obstajajo instrumenti za izboljšanje, izboljšanje okolja in pogojev za državljane in za družbo in gre za krepitev pravosodnega eh, sodelovanja in sodelovanja na področju notranje, notranjih zadev z državami eh, članicami. To je operativni rezultat tudi raziskav, čezmejnih raziskav. Uh, prišlo je tudi do zagona novega eh, cikla v preprečevanju kriminalitete v okviru dejavnosti Eurojusta, eh, eh, Europola in Frontexa. Gre tudi za izboljšanje usposabljanja izobraževanja, potrebno pa si izmenjati tudi instrumente na tem področju potem gre za nove zakonodajne pobude v obdobju 2010-2014, ki se nanašajo na trgovanje z eh, ljudmi, na pomorsko varnost, potem eh, probleme kriminalitete, eh, nove mehanizme za zaščito, zaščito žrtev in tako naprej. Na eh, tej osnovi in na podlagi resoluciji Evropskega parlamenta in strateških usmeritev sveta je komisija začela s procesom posvetovanj in tako eh, dobila osnovo za drugi del tega poročila. In v komisiji menimo, to je pravzaprav vsebina drugega dela tega poročila, pomembnost ravnotežja med kontinuiteto in spremembami, ko govorimo o prenovi strategije varnosti. Potrebno, eh, je, eh, potrebno je ukrepiti mehanizme, hkrati pa predvideti tudi. Eh, spremembe, če so potrebne. Na eni strani implementacija zakonodaje in konsolidacija dosežkov, ki so pomembni v okviru praktičnega sodelovanja, na drugi strani pa potrebujemo eh, nov eh, pristop, da bi Evropska unija lahko bolje obvarovala družbo in evropske državljane tako, da morata, da je potrebno eh, pravzaprav. Eh, ponovno eh, se s tem soočiti, prenoviti tam, kjer je potrebno, zato da eh, bi lahko bili bolj učinkoviti. Gre za pet ciljev, ki pravzaprav pokrivajo glavne izzive na področju varnosti, ki še vedno obstajajo v Evropske uniji in sicer naprimer je potrebno prekiniti tokove kriminalitete, potem eh, radikalizacije, nabirati opremo, povečati varstvo eh, državljanov, okrepiti eh, varnost in eh, tudi okrepiti odpornost Evrope do oziroma pred eh, kriminalom. Evropska komisija namerava v bodoče eh, tudi predlagati nekaj, kar bo slonilo na eh, štirih stebreh in sicer P pomeni protection, to je zaščita družbe in državljanskih pravic in 3I gre za inovacije, raziskave in mednarodno sodelovanje. Želim se zlasti osredotočiti na tisto, eh, kar je za nas pristop k Eh, državljanski pristop na nek način, ki se nam zdi pomemben, namreč eh, skušali, eh, skušati moramo še bolj vključiti človekove pravice v to strategijo varnosti, zato da bi lahko podprli vsakršno delovanje v tej smeri, kar lahko potem to listino pravzaprav izboljša. Pomembno je sodelovanje, potrebno je tudi eh, priti do eh, bolj trajnostne eh, naravnanosti v tem smislu in v tem kontekstu smo že začeli z novim sodelovanjem z Agencijo za temeljne pravice, ki je z nami v zadnjih mesecih že začela sodelovati, zato da bi skupaj poiskali čim boljši pristop k nadaljnemu vključevanju temeljnih pravic ne le v vsakdanje delo, temveč tudi v pripravo za, eh, v eh, zakonodajne pobude ki so oblikuje, komisija oblikuje in posreduje parlamentu. Potem je tu še Eh, en skupni cilj, poleg vključevanja temeljnih pravic, namreč boljša povezava med notranjo in zunanjo varnostjo. Zdi namreč se, da je ta definicija in te razlike med notranjo in zunanjo varnosti, da eh, še vedno obstajajo in da se brišejo meje med obema, tako da je potrebno sodelovanje s tretjimi državami, s partnerji, potem pa tudi z drugimi tretjimi državami, eh, ki lahko predstavljajo eh, potencijalno grožnjo za notranjo varnost Unije in to mora postati sestavni del te strategije varnosti. Tretjič, inovacije. Več ukrepov je potrebnih, več delovanja, da bi lahko v polni meri uporabili inovacije in raziskave. To lahko pravzaprav pride tudi iz zasebnega sektor, sektorja, zato da bi potem lahko organi na tem področju uporabljali te instrumente. Tretji element, ki, eh, o katerem govorimo, eh, pa je tako imenovani clustering notranje varnosti, namreč eh, potrebno je imeti sinergijo med temi politikami, politiko notranje varnosti in drugimi oblikami politike, zunanjo politiko in vse druge politike, ki vplivajo na politiko notranje varnosti. In o tem govorimo, to ugotavljamo v tem poročilu na področju prevoza, potem gospodarstva obdavčanja in drugih politik. In eh, v tem okviru komisija na notranji ravni organizira, organizira to v okviru eh, skupin. Eh, tu so tisti, ki so zadolženi za vprašanje notranje varnosti na eni strani, eh, potem pa so tu še druge zainteresirane strani, ki jih je potrebno pritegniti k definiranju teh politik in te politike. Razume se, potrebno je pri tem sodelovati z Evropskim parlamentom in s svetom, vendar pa je tu tudi ideja sinergije prek notranje varnosti. In s tem misli komisija začeti in se s tem ukvarjati v okviru notranje varnosti, povezovati vse akterje na tem področju. E, tu je sta tutarna vloga notranje varnosti, e, kajti vse to močno zadeva e, civilno družbo in podobno. In načrtuje se eh, velika konferenca z italijanskim eh, eh, predsedstvom in nami 29. septembra letos in, in sicer bomo sodelovali na začetku te konference tudi člani odbora so, pova, so vabljeni na konferenco. Gre namreč za namen tega cilja zaščita družbe državljanskih pravic na podlagi prenove varnosti, kajti za nas je to eh, sama eh, srčika eh, tega posvetovalnega foruma v zvezi z notranjo varnostjo. Gospa predsedujoča, če dovolite, bi s tem zaključil in ob tem še počrtal, da je prišlo do javnega eh, posvetovanja, eh, s katerim smo začeli julija meseca. Eh, to podatke najdete na spletni strani direktorata za notranje zadeve in vse vabimo, da sodelujejo. Lahko rečemo, da smo bili dosedaj s tem precej uspešni, želimo pa, da se ljudje še bolj poslužujejo tega orodja. Seveda se veselimo prispevka odbora in eh, zanimajo nas eh, njihove ideje, za vidika vsebine, za vidika izzivov, te skupne strategije. Želimo, upamo, da lahko računamo na polno podporo parlamenta pri pripravi bodočega sporočila, ki ga bo komisija eh, predložila v zadnjem četrtletju. Eh, hvala lepa, s tem sem zaključil in z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanje. Ne vem, Če želi kdo besedo, gospod Kirkhoff. Uh, gospod predsedujoča, mislim, da je verjetno več članov, oziroma več članov, ki eh, želijo spregovoriti. Vendar rekel bi, da je obžalovanje vredno, da eh, našo strategijo notranje varnosti imenujemo ISS, zlasti ko se soočamo, eh, ko se soočamo s terorističnimi grožnjami, eh, s strani tistih, ki uporabljajo podobne kratice. In uh, to sem želel reči, mislim, da to lahko sproži zmedo in to sem želel povdariti uh, eh, in uh, to je potrebno upoštevati. Gre za eno ali dve vprašanji sicer, ki bi jo želel načeti s tem v zvezi. Zdi se mi, da smo tekom let pravzaprav počeli veliko tega, kar pa je sedaj ponovno potrebno oceniti, pregledati, eh, zlasti naprimer vprašanja mednarodnega kriminala. In sam sem bil zadolžen za poročilo v tem parlamentu pred nekaj eh, leti, ki je podprlo uvajanje teh skupnih preiskovalnih ekip. Mislim, da je to sicer bilo koristno, nisem pa prepričan, da smo jih dovolj uporabili, spri, zlasti spričo teh, eh, teh eh, zelo velikih grožen, eh, ki smo jim priča, zlasti um, v čezmejnem kontekstu. In celotno vprašanje terorizma, kot vemo, gre za izjemno velike grožnje in ogroženost, s katero se se dan danes soočamo in tu je zato zaveščanje zelo pomembno. Sprašujem se, eh, kdaj, to, eh, kdaj se bo to začelo izvajati na podlagi sodelovanja med članicami. No, naprimer v Združenem kraljestvu poteka veliko dela eh, glede tega, kajti, kot vemo, eh, se nekateri državljani radikalizirajo, gredo v tujino in se tam eh, vedejo na grozovit način. In to resnično ni spremljivo in zato me zanima, zelo zanima, kako daleč bo to šlo. Zanima me tudi koordinacija in ko gre za povratek posameznikov na eh, ozemlje Evropske unije in kako je potrebno ravnati. Zdi se, da nekatere države eh, ne želijo spremeniti teh ljudi, eh, potem spremljivost teh ljudi eh, za ponovno vključitev v naše družbe in tako dalje. In ne nazadnje, z mojega vidika, gre eh, tu tudi za eh, strategijo kibernetske oziroma kibernetične varnosti. In mislim, da tu zaostajamo, kajti, eh, kot vemo, storilci pravzaprav uporabljajo ta omrežja in te pripomočke zelo učinkovito in pravzaprav dosti bolj. Eh, in so prednjačijo in so eh, pred, eh, pred preprečevanjem in pred zaščito pred kriminalom in eh, kriminalnimi eh, dejanji. Potem so tu tudi spolne zlorabe in poleg vsega tega, s, s čimer se že sedaj ukvarjamo, ne smemo nikoli pozabiti, da je pravzaprav spolne da so spletne eh, spolne zlorabe in eh, eh, zlorabe otrok zlasti vprašanje, ki ga je potrebno v polni meri upoštevati, da bi otroke zaščitili in da bi ljudje tudi o tem poročali organom odgovornim organom. Gospod Lopez de Aguilar, prosim, če se držite govora in sicer med eno in uh, eno do tri minute imate. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, čisto na kratko. Najprej bi se rad zahvalil za predstavitev gospoda Sureke o strategiji za varnost tem se je ukvarjalo tudi špansko predsedstvo v prvi polovici leta 2010. O rezultatih smo tudi že slišali za obdobje leta 2010 do 2014. Zanima me, koliko lahko mi prispevamo v Evropskem parlamentu k kvaliteti in k obogatitvi strategiji za notranjo varnost Evropske unije v naslednjih letih. Najprej pa bi vseeno rad slišal od Evropske unije glede dodane vrednosti. da nam komisija razloži kakšno dodano vrednost smo zagotovili do sedaj, kajti sedaj je prvič, ko razpravljamo o tej zelo pomembni zadevi v odboru Libe. Veliko smo razpravljali, veliko smo razmišljali, oblikovali stališča, veliko smo se ukvarjali z oblikovanjem resolucij in mnen In veliko krat eh, smo te teme vključevali tudi na dnevni red Evropskega parlamenta v zvezi z nadzorom in vohunjenjem evropskih državljanov strani Agencije za varnost ZDA. Torej, ko gre za strategijo notranje varnosti Evropske unije, me zanima, kaj gospod Sureka misli o tem, kako bi lahko razlikovali med priseljevanjem in notranjo varnostjo, da bi spremenili naš pristop. Glede priseljevanja. in da bi ločevali priseljevanje in izzive povezane s tem z vprašanjem notranje varnosti. In drugič, ko govorimo o temeljnih soboščinah, je zelo pomembno, da v luči vprašanj notranje varnosti pogledamo, na, kako bi lahko izboljšali ozaveščenost glede notranje varnosti ne samo na evropski ravni, ampak tudi na nacionalni ravni. In tretjič, kakšna je bila korist med parlamentarnih konferenc, ki smo jih organizirali v Evropskem parlamentu in to redno, saj enkrat na šest mesecev. In te medparlamentarne konference smo namenili vzpostavljanje ravnovesja med temeljnimi svoboščami, pravicami in notranjo varnostjo. In četrtič, v kolikšni meri je komisija uporabila pri oblikovanju strategije našega stališča ko smo v odboru Libe in na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu sprejeli resolucijo, ki je bila rezultat preiskave, ki jo je vodil, vodil Evropski parlament glede škandala masovnega nadzora, še posebej, ko gre za izboljšanje. inštituciji zmogljivosti preprečevanja, prisoškovanja našim komunikacijam in kar je še huje, bohunjenju evropskih inštitucij oziroma evropskih uradnikov. V kolikšni meri je Evropska komisija uporabila naše dokumente za podlago za oblikovanje te strategije? Najlepša hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod Lopez Saglar. Sedaj moram seznam zaključiti, ker imamo zelo veliko govornikov, ki so prosili za besedo. Prebrala bom tiste, ki so prosili za besedo, potem pa bo seznam zaključen. Prosim vas, resnično držite se dveh minut, če ne, ne boste dobili odgovora vaše vprašanje. Torej, na seznamu imamo gospoda Bonina, Albrehta, gospod Gomez, Macur Štrahovskega, gospod Kirkov, gospod Pineli in gospod Veržija. Aha, še nekdo manjka. Sedaj je za nam zaključen. Besedo ima gospod Boni. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, gospod Sureka, gospod direktor. Zelo dobro predstavitev ste imeli, imam pa tri vprašanja. Glede na dramatične dogodke, ki so se zgodili v zadnjih mesecih v Siriji in v Iraku z islamsko državo, me zanima, kakšni so načrti Evropske komisije glede tujih bojevnikov v strategiji notranje varnosti in teh bojevnikov, ki se vračajo v Evropsko unijo. Zanima me, kakšno je stanje glede pogajanj v zvezi z Rusijo, glede podatkov PNR, oziroma osebnih podatkov potnikov. Zanima me, če imamo nove dogodke in če se je kaj spremenilo glede na dogodke v Ukrajini. In kakšno je stališče glede prošnje Rusije, da bi prepovedali prelete tega območja? In tretjič, ki ni neposredno povezano z strategijo notranje varnosti, glede na razsodbo Evropskega sodišča za pridrževanje, me zanima, kakšna je ocena Evropske komisije glede tega razsodbe, kako bo komisija ukrepala glede te direktive v prihodnosti zdi se mi, da so ta vprašanja zelo pomembna za strategijo notranje varnosti, gospod Albrecht. Najlepša hvala. Gospa predsednica, najlepša hvala, gospod Soreka. Zdi se mi, da tukaj govorimo o izvedbenem poročilu. Veliko tega pa je del načrtov, ne toliko poročila. Zanima me, kje so ekipe skupne preiskave, gospod Krkop, tega ne vidim v tem poročilu in zanimam, zakaj je to tako. Veliko krat smo povdarjali, da gre za delo skupine za pregon v Evropski uniji. Zanima me, kako to izvajamo. Tudi glede kibernetske varnosti smo dejali, da ni sistematskega pristopa, kako bi lahko tukaj zagotovili učinkovit kazenski pregon na tem področju. Zdi se mi, da v tem poročilu ni nobene dobre ideje poleg tega, da preganjamo posameznike. Torej ne vidim nobenega sistematičnega pristopa. In še vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno in to je, da ste izdali to poročilo 20. junija letos. Uh, Tri mesece pred tem pa je Evropsko sodišče podalo zelo pomembno razsodbo glede osebnih podatkov in sodišče je razsodilo, da takšno pašalno zbiranje podatkov brez um, utemeljenega suma ni dovoljeno v skladu z sedmimi in osmimi členom zakonodaje. Torej, seveda pišete, da je ta razsodba pomembna in da vpliva na naše nedaljne delo. Torej, še vedno pa kljub temu pozivate k temu, da bi zbiranje podatkov, osebnih podatkov potnikov še naprej upravljali brez utemeljenega suma. Ne vidim torej odgovora na to. Zanima me, kako bo komisija odgovorila na ta pomembna in temeljna vprašanja, ki jih imamo pred seboj. Teh enostavno ne moremo kar ignorirati. Če ne, bi bilo to škandalozno, kaj ti sodišče je jasno podalo mnenje. Gospa Gomez. Prebrala sem tudi komunikacijo, ki se pripravlja skupaj s tem poročilom in zanima me v zvezi z vračajočimi džihadisti, ki se vračajo v Evropsko unijo. Kakšni so vaši nameni glede tega in načrti? Kaj ti ni nobenega dvoma, da sodelujo s kriminalnimi združbami? Torej, če preprečimo vračanje, pomeni to ukrep in da jih obravnavamo kot kriminalce. Zanima me, kakšen je prispevek glede tega agencije za temeljne soboščine in drugo vprašanje. V primeru izrednih razmer in izbruhov bolezni, kot je ebola, naprimer, kakšno je sodelovanje vašega generalnega direktorata z drugimi direktorati, da ukrepate preventivno. Do izbruha je prišlo pred meseci Evropska unija, pa še vedno ni storila ničesar, da bi to preprečila. Zanima me, kakšne ukrepe boste sprijeli na letališčih za pomoč osebju na letališču, da jih izobrazimo glede tega, kako morajo ravnati v takšnih primerih. Zanima me tudi, glede sodelovanja na področju kazenskega pregona. Kaj se zgodi v primeru, če nekateri zakonodajni okviri v Evropi dovoljujejo vstop oseb, ki se ukvarjajo z davčnimi goljofijami in utajami in tako preprečijo, da bi tem osebam sodili v drugi državi eh, članici, kot naprimer Verni Ekeston. Je en takšen primer, ki kar seveda vpliva na možno kazen v Veliki Britaniji in kakšni drugi državi. In za konec, kaj pa vpliv varčevalnih ukrepov na zmogljivosti držav članic, ki so jih varčevalni ukrepi zelo prizadeli, kot je primer portugalske, da izvajajo svoje delo. v okviru koordinacije, ko gre za pomorske zločine, kriminal ali kibernetski kriminal. Najlepša hvala, gospa Gomeš, gospa Macola. Najlepša hvala rada bi govorila matiško, vendar pa nimam tolmačine, zato bom govorila po angliško. Najlepša hvala za vaše predstavitev, gospod Soreka, in hvala, da ste prišli. Usredotočila se bom na tuje bojevnike in na drugi cilj znotraj strategije. Velikokrat slišimo o tem, da se evropski državljani pridružijo islamistom in tujim bojevnikom v tujini. Ta pojav je zelo zaskrbljujoč, ki je vedno bolj pogost. Veliko držav članic je izrazilo željo, da bi preprečili takšno rekrutiranje. Veliko okrepov je bilo že sprejetih za preprečevanje radikalizacije islamistov vendar pa je, se je izkazalo, da se moramo še bolj osredotočiti na to področje in istočasno zagotoviti, zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin. In da se nova islamska država mora nujno spopasti tudi s uh, tem problemom in da ga moramo vključiti v našo strategijo. Najlepša hvala. Gospa predsednica. Najlepša hvala, gospod Sorika, za predstavitev. Strinjam se z gospodom Albrechtom, ki pravi, da so zadeve zelo splošne. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj. Gre za tuje bojevnike, naprimer. Imamo tudi češke in slovaške bojevnike, ki se borijo v Ukrajini. Tam so krivi vojnih zločinov. Ko pa se vrne v Evropsko unijo, kaj se bo z njimi zgodilo? Imamo kakšno koli strategijo glede tega, in da bi lahko uvedli koordinacijo tudi za to, za takšne primere. Izboljšati pa je treba tudi sodelovanje. Med poletnim odmorom sem pročeval možnost za okrepljeno sodelovanje in se pogovarjal z češko policijo in tudi z drugimi organi. Spraševal sem jih, če obstaja dobra izmenjava informacij, podatkov. Tudi izmenjavo z nemškimi organi, kazanskimi organi in pravijo, da takšen postopek traja dlje, od, dlje kot 20 dni. To se mi zdi nezaslišano. Govorili ste tudi o inovacijah. Zato bi vas rad prosil, bi nam lahko razložili, kakšne so te inovacije, ki ste jih uvedli. Če želite, mi lahko ta seznam pošljete tudi po elektronski pošti. Zanima me, katere nove tehnologije uporabljate mm, in že zadnje štiri leta in katere eh, nove boste začeli uporabljati, gospod Kirkos. Najlepša hvala. Ker je na kanu maftiti to, kar je dejal gospod Sureka, je bilo zelo zanimivo. In eh, to je bil tudi dober začetek, dobra podlaga za našo razpravo. Troje bi rad dejal. Kriza je prizadela nekatere države na jugu in nacionalne službe so imele velike težave pri sodelovanju. Kako razrešiti to vprašanje? dobro je seveda definirati eh, nek sistem, ampak potem je treba to tudi izvajati v državah članicah. To je najpomembnejši člen. Boriti se moramo tudi proti zločinu na področju eh, okolja, naprimer. Priča smo bili spremembi eh, ukrepanja zoper takšnim kaznjivim dejanjem. Na vzhodu in jugu vidimo, da je vedno več priseljencev, Evropa pa se pogovarja o temeljnih vprašanjih, kdo bo sprejel te priseljence in podobno, ali jih ne bi raj poslali sosedom. Zdi se, da z eno roko uničujemo to, kar smo zgradili z drugo roko. Tvegamo, da bo vse skupaj še slabše. Se spinali? Najlepša hvala, gospa Pinili. Se spinali? Gospa Spinili. A proposito, grazie, a proposito del contributo che il Parlamento europeo Najlepša hvala. Ko gre za prispevek Evropskega parlamenta, se sprašujem, če ne bi bilo dobro, da se spomnimo na to, da smo že govorili o tem, da moramo biti bolj dejavni redno, ne samo včasih. predvsem mislim na začasni odbor Krim glede organiziranega kriminala. Evropski parlament je opravil zelo pomembno delo organizirani, glede organiziranih združb, naprimer mafije. In sprašujem se, če ne bi bilo dobro, da bi ustanovili podobno organizacijo, kot je bila ta, eh, oziroma podobno komisijo, kot je bila ta komisija Krim. In zanima me tudi, kako je vplivalo delo te, tega odbora v delo komisije. Treba je opozoriti tudi na to, da se veliko sodnikov v Italiji sooča s smrtno grožnjo in sedaj še džihadisti. Videli smo, kaj se je zgodilo v ZDA. Nekaj takšnih primerov je tudi v Evropski uniji. Seveda gre za izredni primer, vendar pa obstajajo temeljne pravice soboščine, ki se jih moramo držati in spoštovati, gospa Držija. Si, madame la prezident. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vsi tukaj zagovarjamo varnost naših državljanov. Zagovarjamo tudi temeljne pravice vseh tistih, ki živijo v Evropski uniji. Upoštevati moramo tudi varnostno politiko držav članic. Ko sprejemamo ukrepe, ki škodijo varnosti državljanov, se moramo opreti eh, na načela sorazmernosti. Lahko dam dva žalostna primera tega, kar se je dogajalo na področju varovanja podatkov zdi se mi, da te težave prizadevajo tudi institucije Evropske unije. Kljub temu, da vedno znova beremo, da so temeljne pravice del eh, notranje varnosti. Kar jasna bom, mislim, da je bilo dovolj govorjenja, mislim, da moramo sprejeti ukrepe. Upoštevati moramo nevladne organizacije, eh, raziskovalce, mednarodne organizacije in agencije za temeljne pravice. Mislim, da potrebujemo dejansko oceno komisije oceno stanja na področju temeljnih pravic. Govorili ste o vzpostavitvi posvetovalnega foruma, kaj več bi lahko povedali o tem. Zdi se mi, da bo to neka nova obljuba, iz katere pa se ne bo porodilo nič novega. Kmalo bo končala, gospa predsedujoča, Evropska unija in države članice naj bi izhajale iz gospodarske in socialne krize, tako pišejo povsod. Ampak na osnovi česa so pripravljene te izjave? Presposobnost raste, revščina raste. Hvala. Danke, Valforžet. Najlepša. Hvala, gospa Majer. Najlepša hvala, eh, gospa predsednica. Zanima me, glede radikalizacije, ki je tudi ena od točk v strategiji, zanima me, koliko džihadistov smo zabeležili v Evropski uniji, če se je število povečalo in sedaj nadzor nad mejami. To vprašanje, oziroma to področje je ponavadi v rokah držav članic. Kaj pa se zgodi, če pride do problema? Kako lahko komisija okrepi nadzor nad mejami, zato da lahko preprečimo vstop džihadistom in drugim podpornikom islamske države? Najlepša hvala vsem poslancem. Sedaj pa zopet damo besedo komisiji, gospodu Soreki. Veliko vprašanj, zelo malo časa imate na voljo, zato vas prosim, da odgovorite na čim več vprašanj. Torej imamo vprašanje glede resolucije Evropskega parlamenta. Koordinatorji bodo razpravljali o tem, kako bo nadaljevali z postopkom in kakšen bo nadaljni prispevek za strategijo za notranjo varnost. Gospod Soreka. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se toplo zahvalil vsem poslancem odbora, ki so izrazili svoje stališče in svoje vprašanja. Ravno to je namen te pobude. to kaže na to, kako zelo veliko je zanimanja za pobudo na evropski ravni, ne samo na nacionalni ravni. Tudi glede tega, da sprožimo razpravo, da razprava še ni zaključena. Nova strategija za novo varnost bo dokončana leta 2015 ob koncu postopka, ki se je začel s tem dokumentom, ki ga imate v rokah. V tem kontekstu lahko ocenujemo vaše prispevke v službi Evropske komisije. In zato bi rad podaril, da je pomembno, da zberemo te prispevke in jih predamo novi komisiji, ki bo začela z delom čez nekaj mesecev. Zelo pomembno je, da se vrnemo na to vprašanje takoj, ko se bo predsedstvo tega odbora tako odločilo. Rad bi potrdil, da smo sprožili javno posvetovanje v katerem lahko sodelujejo vsi. Imeli bomo konferenco na visoki ravni, na katero je povabljeno predsedstvo odbora, ki je potrdilo tudi že prisotnost, vendar pa smo vedno pripravljeni na to, da se vrnemo v ta odbor, da razpravljamo še naprej o tem, kako. Uh, nadaljuje, napreduje naše delo na področju strategije za notranje varnost. Torej, če se sedaj osredotočim na vprašanja, nekatera vprašanja so si zelo podobna, zato bom na njih skušal odgovoriti skupaj. Gospod Kirkop je omenil tri vprašanja. In ni slučaj, da, se, da ta tri vprašanja sopadajo s konferenco septembra glede sodelovanja organov kazenskega pregona, boj proti terorizmu in kibernetski kriminal. Popolnoma se strinjamo glede tega, da so ta vprašanja najbolj pereča za naslednja leta. Dva poslanca sta omenila skupne delovne skupine za preiskave. Strinjamo se s tem, da je to ena največjih dosežkov v zadnjih petih letih. Komisija popolnoma podpira delo Evropola, Eurojusta in delo evropskih eh, držav članic. To smo povdarili tudi v poročilu, ki smo ga objavili. Vendar pa bo storili še več. Razpravljamo z Europolom, zato da bi lahko okrepili sodelovanje Europola z Eurojustom. Okrepiti želimo tudi delo delovnih skupin za skupne preiskave in prepričan sem, da vam bom kmalo lahko o tem tudi poročal. In Glede radikalizacije lahko povem, da komisija načrtuje prenos te pobude, pobude v odličnostni analitični center na evropski ravni, kjer bi izbrali strokovnjake in akademike z tega področja in vse druge deležnike za to, da lahko napredujemo na tem področju. Ta center bo začel z delom v skladu z našimi načrti naslednje leto. Glede tujih bojevnikov lahko rečem, da gre za zelo zaskrbljujoč pojav službe Evropske komisije tesno sodelujejo s koordinatorjem za boje proti terorizmu in z Evropsko službo za zunanje delovanje, kot tudi z prizadetimi državami članicami. Sodelujemo že kar nekaj mesecev in razpravljamo o možnih ukrepov na nacionalni ravni, kot tudi na evropski ravni. Evropski svet je v skladu s tem podal svoje namere tudi na eh, zadnjem srečanju. Informacijski in šengenski sistem dobro deluje, ki ga nadzirajo tudi države članice in ga upoštevajo, ko gre za boj ima nadzor nad tujimi bojevniki. Gospod Albrecht je omenil, da gre za splošen report in uh, poročilo in da se, mislim, da se temu ne moremo izogniti. To poročilo je po našem mnenju samo podlaga za druga poročila, ki jih objavljajo agencije kot tudi Evropska komisija ko gre za konkretna področja, naprimer kibernetski kriminal, trgovina z ljudmi. Namen tega poročila je, da podamo splošno vizijo strategije za notranjo varnost. Ta strategija pa v nobenem primeru ni celovita in ne vključuje vsega. Strinjam se s tem, da je kibernetski kriminal najpomembnejši izziv od teh, ki jih omenjamo. Veliko poslancev je omenilo vprašanje zbiranja osebnih podatkov. Evropska komisija je podala oceno aprila in skušala oceniti posledice in vpliv zelo pomembne razsodbe Evropskega sodišča. Evropska komisija je zelo odločno ponovila v odboru in v Evropskem parlamentu, da bo naslednja komisija izdelala načrt za to, da spostavimo ravnovesje med zaščito osebnih podatkov in spoštovanjem pravic in varnostjo. zato poročilo omenja razsodbo, vendar pa se ne opredeli glede tega. Gospa Gomeš je omenila sinergije in potreba potem, da vzpostavimo povezavo z drugimi politiki, politikami. Popolnoma se strinjam s tem. Področje notranje varnosti je treba razčleniti na različne politike, ki vplivajo na vprašanje notranje varnosti v Evropske unije. Tako bomo storili tudi znotraj komisije. Naš generalni direktorat je povabil vse druge direktorate, da sodelujejo z našimi službami, kot tudi zunaj komisije. Naš forum ni samo naša zadeva, ampak je način, da enkrat na leto zberemo in združimo vse deležnike, vse zainteresirane in skupaj s komisijo, državljancem in Evropskim parlamentom, da zberemo vsa stališča in da mogoče tudi spremenimo pristop v strategiji. In za konec, gospa Spinelli je omenila vlogo odbora Krim. Tudi sam se strinjam s tem, da je ta odbor opravil zelo pomembno delo. V našem poročilu in tudi v prihodni strategiji za notranjo varnost želimo upoštevati in nameravamo vključiti 25 točk resolucije 26-36 Evropskega parlamenta, kot tudi zaključke odbora Krim. Gospa predsedujoča, zavedam se tega, da ne moram odgovoriti na vsa vprašanja, vendar pa naj povdarim še enkrat, da se želimo k malu vrniti v vaš odbor, takoj, ko boste menili, da da je čas za to. Najlepša hvala, gospod Sureka. Sedaj pa je čas, da nadaljujemo z dnevnim redom. Čaka nas obravnava sporozuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih ta sporazum je začel veljati 1. Ju, uh, junija 2012 in eno leto po začetku veljave poteka prva skupna revizija. Ta revizija je potekala v Kamberi 29. in 30. augusta 2013, komisija pa bo danes predstavila glavne sklepe te revizije. Najprej bom besedo predala komisiji, na to pa zadnji poročevalki gospe Inetveld. Gospod Soreka, izvolite, beseda je ponovno vaša. In madam. Najlepša hvala še enkrat, gospa predsedujoča. Hvala, da ste mi dali možnost, da predstavim zaključke te revizije, ki je potekala lani. Revizija je pokazala, da lahko podatke PNR, PNR obdelujemo ustrezno, tako da ščitimo tudi osebne podatke. Zahvalil bi se tudi kolegom na drugi strani Luže, ki so pristopili zelo profesionalno. Kot ste dejali, je ta revizija potekala avgusta leta 2013 v Kamberi. Ekipa Evropske unije je bila sestavljena iz šest, šestih eh, oseb. Med drugim je bil tam tudi strokovnjak za zaščito podatkov iz skupine organov držav članic. Sporazum je začel veljati 1. junija 2012. Zahteve za avstralske organe eh, so osnovane na njihovih zakonodaji, imamo dva akta iz leta 1988 in iz leta 1982 in ta so še posebej pomembna. Pred revizijo smo uh, avstralski carini poslali vprašalnik, na katerega so tudi odgovorili. In carinski organi so bili naši, uh, glavni, naš glavni sogovornik tekom razprav. Sedaj pa glavni zaključek poročila. Opredelitev geografske geografskega okvira. Sporazum pokriva podatke PNR za 13 letalskih prevoznikov. To pa se lahko tudi spremeni če se o tem skupaj odločijo organi in pa predstavniki slu, eh, prevoznikov. Glede terorizma ni bilo več, večjih težav pri eh, resnih čezmejnih. Eh, eh Pri resnemu čezmejnemu kriminalu pa smo ugotovili, da je bilo včasih eh, težko dobiti podatke strani avstralske carine, zato smo jih prosili, da eh, določijo nekaj bolj natačnih podatkov glede tega. Organi v Kamberi imajo zelo ciljno usmerjeno pravilo, s tem eh, dobijo omejen nabor eh, rezultatov in s tem zaščitimo osebne podatke. podatki, ki so zunaj 19 eh, skupin podatkov, ki jih najdemo v sporozumu, so izbrisani. Ugotovili smo tudi, da se ta sistem uporablja brez diskriminacije, ne glede na nacionalnost, ne glede na državo prebivanja. Carinska služba v Avstraliji je prav tako izvedla oceno, učinka in ugotovila enako. Sporazum se nanaša na ob, eh, obdelavo občutljivih podatkov in avstralski kolegi so potrdili, da nikoli niso uporabljali eh, občutljivih podatkov v okviru tega sporazuma. Potrdili smo, da imajo avstralski organi ustrezne elektronske in fizične sisteme, ki so ustrezno zaščiteni. Uporablja se zaščita na več ravneh, tako elektronsko kot tudi fizično. Vsi podatki PNR so eh, zaščiteni, poroča se o uporabnikih ki imajo dostop do sistema in vse to smo obelodaljeni v našem poročilu. Vprašanje nadzora. Avstralski komisar za pristojen za te zadeve lahko pripravi nadzor. Nadzor iz oktobra in novembra je pokazal, da se spoštuje Eh, sporazum in trenutno poteka še en nadzor. Avstralski komisar za informacije je potrdil tudi, da zaenkrat noben potnik ni uložil pritožbe glede eh, kršitve njihovih pravic z področja eh, obdelave osebnih podatkov. Dovolite mi, da se sedaj dotaknem še vprašanja dostopa. Avstralska carina je dobila prošnje za dostop do podatkov, ampak ti se niso, niso z, e, nanašali na podatke PNR. Organi uporabljajo sistem, znotraj katerega odgovorijo na takšne prošnje v roku 30 dni. 13 10. člen določa pravico posameznika do spreminjanja in identificiranja lastnih podatkov PNR. In avstralski kolegi so povedali, da imajo ponovno postopek, eh, v katerem odgovorijo v roku 30 dni. Noben posameznik ni vložil pritožbe proti carini. In pa še pravna sredstva, ki veljajo za vse posameznike, tudi tiste, ki, so, eh, ki niso prisotni v Avstraliji. Na osnovi avstralskega akta o zasebnosti imajo posamezniki pravico do pravnih sredstev, eh, ta sredstva niso bila kršena. Na to frekventnost prometa oziroma prenosa podatkov. Avstralske službe uporabljajo zgolj metodo push. Uporabljajo tudi eh, lastne notranje standarde za prenos podatkov PNR. Ekipa Evropske unije je podala dve priporočili, s, katerim želimo, s katerima želimo izboljšati sporazum. Avstralska carinska služba mora hraniti podatke PNR za čim krajše obdobje, ko gre za terorizem oziroma za resna kazniva dejanja. Z Evropsko unijo morajo izmenjati eh, analitične podatke, ki jih dobijo pri obdelavi podatkov PNR, s tem bodo državam članicam Europolu in Eurojustu eh, omogočili dostop do tovrstnih informacij. Videli ste tudi zaključek poročila. Ugotovili smo, da Avstralija v polni meri izpolnjuje sporazum in pogoje uporabe sporazuma. Opravljajo dobro delo v skladu s standardi z področja zaščite podatkov PNR. Hvala za možnost za to predstavitev. Upam, da sem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Če pa imate še kakšno vprašanje, pa sem na voljo. Hvala, gospod Soreka. Besedo bom sedaj predala gospe Inatfeld, ki je bila poročevalka za ta dosje. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala tudi vam, gospod Soreka, za predstavitev poročila o oceni. Mislim, da je to zelo pomembno poročilo, saj gre za prvo poročilo ki se nanaša na enega od novih sporozumov o podatkih PNR. V eh, preteklosti smo podprli ta sporozum, ker je bil sprejemljiv minimum. Od sprejema tistega sporozuma eh, pa smo sprejeli nov sporozum, ki ni eh, dovolj učinkovit. mislim, da je pomembno, da imamo dobra pravila. To velja za Mehiko, Rusijo, Korejo, Japonsko, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo, Katar. Vse te države zbirajo podatke PNR. Pričakujemo še, da bodo Argentina, Kuba, Brazilija in tudi številne druge države začele zbiranjem podatkov PNR. Gre torej za zelo pomembno temo in veseli me, da je komisija ugotovila, da se sporazum izvaja korektno. Naj se najprej dotaknem eh, vaših dveh priporočil. Predlogov izboljšav. Dejali ste, da naj bi podatke hranili za čim krajši čas. Ne vem točno, zakaj ste to predlagali. To je namreč eden od eh, glavnih principov zakaj so avstralske službe hranili, hranile podatke dlje kot predvideno. Drugič, dejali ste, da je treba eh, informacije, ki izhajajo iz sistema, eh, ustrezno deliti z drugimi. In to je bistvenega pomena. S tem namreč zagotavljamo varnost. Sama sem nizozemska in ko sedaj eh, govorimo tukaj o stralcih, o njihovi varnostni politiki, In če se navežemo na to, kaj se je zgodilo z letalom, ki je bilo sestreljeno v Ukrajini, tam je bilo eh, veliko nizozemskih potnikov, zdi se mi, da je eh, izmenjava teh podatkov, teh informacij bistvena in eh, to je treba izboljšati. Imam še nekaj drugih vprašanj. Ugotovili smo, da želijo avstralske službe izboljšati natančnost podatkov. No, to se sicer sliši lepo, ampak to pomeni, da prevoznikom dajo nalogo eh, nadzorovati pravilnost podatkov. In to je v nasprotju z načelom zbiranja eh, in obravnave podatkov PNR. Zgolj tisti podatki, ki se zberejo v komercialnem postopku, bodo uporabljeni. Prevozniki niso javne službe ne morejo nadzirati natančnost oziroma pravilnost podatkov. Zanima me, če komisija o tem z avstralskimi kolegi govori in kaj boste naredili. Še eno vprašanje imam in to je moje zadnje vprašanje. Po štirih letih, po začetku eh, veljave sporazuma bo, potekalo, eh, bo potekala bolj poglobljena analiza sporazuma in njegovega izvajanja. Takrat bomo ugotavljali tudi, če upos, eh, obstaja ustrezen razlog za to zbiranje podatkov. Upoštevati moramo tudi direktivo o hrambi podatkov, ki lahko upošt, uh, vpliva na obdelavo in eh, hrambo podatkov PNR, ampak o tem kdaj drugič. Če bo čez tri leta sporazum ocenjen, potem bo predmet razprave tudi obdobje hrambe podatkov in namen hrambe. Ukotovili bomo, če je sistem sorazmeren. Komisija tega ne more začeti ocenjevati čez 4 leta, 4x365 dni. S tem morajo začeti že sedaj. Tako da bo končna ocena uh, resna in jasna. Nekakšni uh, specifični primeri, anekdote niso dovolj. zbiranje podatkov mora biti resnično upravičeno. Upoštevati je treba tudi razsodbo o hrambi podatkov. Hvala. Hvala, gospod Kirkhope. Tudi sam bi se rad najprej zahvalil komisiji za to predstavitev. Mislim, da je bila predstavitev eh, dobra in dobro je tudi, da imamo priložnost obravnavati revizijo obstoječega sporazuma. Obstajajo tudi drugi sporazumi, tudi sam sem eh, poročevalec za enega od njih, gre za sporazum znotraj Evropske unije in mislim, da lahko marsikaj povemo na to temo. Soočamo se z globalno grožnjo, varnostno grožnjo, trenutno ima pet držav članic Evropske unije sporazum o podatkih PNR, nadzirajo jih različno, 14 eh, držav ima potrejena sredstva za sporazume o podatkih PNR. Upam, da ne bomo imeli cel kup sporazumov. Zato se mi zdi, da je eh, ta moj sporazum, za katerega sem sam poročevalec, tako pomemben. Mislim, da je dobro imeti eh, sistem, ki pokriva vse države članice in eh, celotni sistem prihodov in izhodov iz Evropske unije. Gospa Inetfeld je zastavila nekaj specifičnih vprašanj. Mislim, da so to dobra vprašanja. Zanima me, če bi se lahko o komisiji pogovorili malce bolj natančno o nekaterih vidikih, ki so se eh, ki so bili izpostavljeni danes, pa tudi o drugih vidikih. Ugotoviti moramo, kaj trenutno obstaja, kako zadeve delujejo in prižgati moramo rdečo luč eh, vsem ostalim dokumentom, ki se bodo morda sprejeli, preden eh, ne ugotovimo, kaj eh, se trenutno dogaja. Gospod Albrecht. Najlepša hvala. Najprej bi rad dejal, da je to poročilo, poročilo nekoga, ki zgolj poroča o odgovorih avstralskih služb. Ne gre za komisijo, ki bi imela možnost preiskovanja. Zato vprašanje, kako daleč lahko gre. Zanimalo vas je, kako dolgo se nekateri podatki rabijo, kako dolgo so potrebni. No, odgovor je tajen. Lahko bi zapisali zgolj, da so podatki bodi si potrebni, bodi si ne. Mislim, da bi lahko malce bolj natančno opredelili tiste vrste podatkov, ki so potrebni, zato da bi lažje ocenili njihovo nujnost. V poročilu ni jasno zapisano, katerim državam se podatki PNR, PNR eh, pošljajo in tega ne moremo sprejeti. Mislim, da smo opredelili zelo jasna pravila glede tega, sedaj pa se zdi, da ni jasno, komu se podatki prenašajo. V tem primeru lahko kar pozabimo na naše sporazume o podatkih PNR, ker lahko vsaka država dobi podatke strani Avstralije. Na to prenos podatkov drugim eh, organom v Avstraliji zaradi različnih eh, razlogov. Mislim, da je tudi to nespremljivo in to bi morali popolnoma izključiti možnosti za izboljšavo je veliko, vrnil pa bi se še k enemu elementu, ki je bistvene rave in ki ga to poročilo ne upošteva, kljub temu, da je bilo predstavljeno julija letos. In to je razsodba, sodba sodišča, ki jasno pravi, da pavšalna hramba podatkov brez konkretnih sumov, sumov ni sprejemljiva. Ne vidim nobenih sklepov, nobenih reakcij, nobene obravnave tega. Komisija nam ni povedala, kako bo rešila to vprašanje. Mislim, da je pomembno povdariti, da je to, kar počnemo znotraj tega sporozuma, vsaj eh, na podlagi evropske zakonodaje, na podlagi sodbe, nezakonito. Lahko se zgodi, da eh, bo kdo na ta način sprožil postopke pred sodiščem. Ja, vielen Dank, eh, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da lahko podprem veliko tega, kar sta dejala Sophie Infeld in Jan Albrecht. V Nemčiji pravimo, da čeprav dva delata enako, to še vedno ni isto. In gospa Intveld je opozorila na to, da čeprav delamo na istem področju, obstajajo velike razlike in da je pristop Avstralije drugačen kot naš, da sporazum ni enak, ko gre za prenos podatkov in za druga vprašanja. obstaja še vedno zelo veliko odprtih vprašanj. In zanima nas, če gre vsaj v tisti smeri, ki smo si jo zastavili. Imam vprašanje. Začeli smo s tem delom zaradi boja proti terorizmu in zaradi resnih zločincev. Zanima me, koliko utemeljenih sumov smo ugotovili na podlagi teh osebnih podatkov v Avstraliji, koliko je bilo oseb kaznovanih na podlagi zbiranja teh podatkov. Zanima nas, če je ta okrep sploh potreben. potreben naprimer, zbiramo na stotine podatkov, zanima nas, če je to učinkovito, če s tem zagotovimo večjo varnost in če obstajajo utemeljeni sumi, utemeljeni povdarjam, in če je prišlo do sodb in obsod, zanima me, za kakšne zločine gre in prekrške. In Zanima me, če se zdaj podatki zbirajo in uporabljajo za druge namene, ne samo za boje proti terorizmu. Naj še omenim tuje bojevnike, če se smem sklicati na prejšnjo razpravo. Zakaj jih omenujemo tuji bojevniki? To so naši državljani, to so Nemci, to so Britanci, ki so se spreobrnili v muslimansko vero in mi razpravljamo o tem, če jim dovolimo vstop. Na podlagi kakšnih dokumentov torej razpravljamo razpravljati moramo o tem, kaj se je zgodilo in do kakšnih napak je prišlo v naši državi, da spoh razpravljamo o tej možnosti. Torej, razpravljati moramo o tem, kako lahko zagotovimo večjo varnost in s takšnimi sporazumi ne vem, če bomo to dosegli in to mi ni jasno, niti v primeru tega sporazuma za Avstralijo. Uh, Še nekaj kolegov bi želel spregovoriti, to so naslednji. In s tem zaključujem ta seznam. Imamo namreč še 15 minut in prosila bi vas, da se držite dveh minut, ki jih imate na voljo, zato da lahko pravočasno zaključimo. Potem pa bomo dali na kratko besedo nazaj gospodu Soreke, gospod Stevens. Oké. Okay. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Stevens. Tu je eh, nekaj vprašanj, ki se nanašajo eh, na sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo. Eh, kaj pravzaprav lahko zajamči, da se podatkov ne bo hranilo? Odvisno je tudi od opredelitve teh informacij. Kako pravzaprav smo lahko glede tega gotovi in tudi z vidika filtriranja podatkov ali črtanja podatkov? In če pogledamo tudi na sam namen, naprimer eh, boj proti kriminaliteti, boj proti terorizmu in tako dalje. Včasih so to potrebne informacije, občutljive informacije, ki so potrebne, zlasti za vidika boja proti terorizmu. Eh, in tu imam naprimer v mislih zlasti borce, ki gredo v Sirijo, naprimer tu gre tudi za vero, ki je zajeta v teh podatkih. Zelo občutljivo je priti do ravnovesja med vsemi temi podatki. Kako pa naj bi po komisijnem mnenju skrbeli za to ravnovesje? Potem, ko gre za tretje države, kdo so te tretje države, s kašnim namenom? Eh, ali eh, Evropska unija izmenjuje podatke s temi državami? In na drugi strani, ali se te države, na primer, držijo dogovorjenega in sporazumov kako lahko pravzaprav to izmenjavo informacij spremljamo in nadziramo. Imamo sporazum z Avstralijo, nimamo pa neposrednih stikov s temi tretjimi državami. In tu je potem tudi vprašanje reciprocitete. Če naprimer Avstralija nadzira podatke ali tudi mi nadziramo podatke za Avstralijo, kako se to poteka? Hvala lepa, gospa Ujom. Na hitro, gospa predsedujoča, da se držimo vaše želje. Prav gotovo je potrebno skrbeti za dobro izvajanje tega sporazuma, to je bistvenega pomena. Eh, tu so lahko tudi vrzeli, ki jih je potrebno eh, upoštevati in na drugi strani pa tudi vedno imeti na umu potrebna jamstva. Zanima me dejansko, eh, kako potekajo te informacije in kako poteka izmenjava teh informacij. Gospod Vos. Najlepša hvala, gospa predsednica dobil sem občutek, da se bomo morali še bolj intenzivno ukvarjati z vprašanjem varnosti v tem mandatu, zaradi tega, ker se kljub vsem razpravam sporazum z Australijo ni izboljšal. Če se želimo resnično boriti proti terorizmu, proti organiziranemu kriminalu, potem se moramo ukvarjati tudi z analizo podatkov sprašujemo se, kako daleč lahko gremo, kdaj gre do prekoračitve dovoljene meje. Imamo tudi razsodbo sodišča glede zbiranja in shranjevanja podatkov. Torej, treba se ukvarjati z vprašanjem, kako se lahko borimo proti terorizmu in organiziranemu kriminalu s podatki. Torej, pojavlja se vprašanje sporazuma za Avstralijo in pojavlja se vprašanje, če takšen sporazum dobro deluje. Naletimo pa na vprašanja, kako lahko izboljšamo stvari v prihodnosti, eh, na kaj moramo biti bolj pozorni, kako natančni so podatki. Eh, kaj se dogaja s prenosom podatkov. Torej, treba je uvesti minimalni prak varnosti in pogledati, kaj je še izvedljivo in s kakšnimi primeri lahko pridemo do rezultatov. Treba je torej ugotoviti, kaj lahko izboljšamo, na kaj mora biti pozorna komisija, da lahko še izboljšamo naše sodelovanje z Avstralijo. Najlepša hvala. Lepa, Ernst. Um, Najlepša hvala. Najprej bi rada izrazila zadovoljstvo, da imamo to poročilo. ne moremo pa trditi, da imamo kakršne koli dokaze za to, da bi bil ta sporazum koristen. Nismo še dokazali, da so ti sporazumi koristni, ker nimamo nobenih podatkov o tem, koliko terorističnih napadov smo preprečili, koliko teroristov smo ustavili, koliko letal ni bilo strmoglavljenih zaradi tega sporazuma. Zdi pa se mi, da gre za vedno večje rodarjenje podatkov in zbiranje podatkov, zato pa nimamo nobene utemelitve, kaj ti ocene in analize, ki bi služila, če mrkoli nimamo. Zanima nas, kaj se dogaja v resnici s temi podatki. Na to vprašanje nimamo odgovora, kaj se dogaja z shranjenimi podatki, komu se to potem preda. Nažalost, Tudi glede tega to poročilo ni našlo odgovorov. Treba je poudariti temeljne pravice in spoštovanje pravic. Glede na razsodbo sodišča, glede sranjeva podatka, se mi zdi resnično narobe, da tukaj razpravljamo o tem sporazumu in da se danes pogovarjamo o o, z gospo Malmström o tem, to mm, ne gre skupaj, to ni v redu. Torej, treba je delati na podlagi razsodbe in se kritično lotiti te zadeve. In še tretjič, ne čisto brez cinizma, Avstralija je ena večjih držav zakaj potrebujejo sporazum eh, glede osebnih podatkov potnikov. Ne vem. To vprašanje je še vedno odprto. Gospa Spinelli. Gospa Spinelli. Eh, sarò brevissima perché le sen- Bom zelo kratka. kaj ti v, v glavnem mislim, da je vse to, kar sama eh, mislim, že izrazila gospa eh, Ernst, pa tudi gospod Albrecht. Eh, samo nekaj bi dodala v smislu kratkega komentarja. Na zadnjem Evropskem svetu 30. augusta je bila predložena resolucija za to, da bi ta sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo lahko bil sprejet čim hitreje. Na to je komisarka Malstromova dala na znanje, da je ta sporazum na nek način vzorec sporazumov, drugih sporazumov, ki bi jih Evropska unija lahko podpisala z drugimi glede izmenjave podatkov. In to je zelo pomembno eh, z vidika komisarke tudi glede na migrante. In eh, spomnila bi tudi na to, kar je eh, povedal gospod Albrecht. Obstaja namreč sodna odločba oziroma sodba z 8. aprila, ki je zelo jasna in ki govori o tem, da je prepovedano eh, hraniti te podatke prek določenega roka. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste. Eh, sedaj dajem besedo poročevalcu eh, oziroma predstavniku komisije za hitra pojasnila. Hvala lepa. Začel bi z gospod Intveld bivšo poročevalko, ki se ji zahvaljujem za njen prispevek. Tudi mi se strinjamo, da gre pravzaprav za vzorčen sporazum in eh, to želimo tudi jasno povedati. To, kar ste povedali, vaši eh, dve točki, ki se nanašate na naša lastna priporočila. Omenili smo, da smo povabili avstrijsko carinsko službo, da čim manj hrani te podatke. Skliceval sem se na 16. člen, ki govori o dovoljenju za hrambo podatkov v okviru posebnih preiskav in v tem primeru se podatke lahko eh, hrani. In eh, pozvali smo jih, da čim se preiskava zaključi, je potrebno prenehati s hrambo podatkov. In eh, to je tisto, kar nalaga zakonodaja. Potem glede posredovanja podatkov, tudi tu smo pozvali Avstralijo, da se eh, držijo dogovorjenega in na začetku tega leta je bila eh, delavnica po skupni preiskavi, ko smo med drugim povabili avstralske strokovnjake skupaj s članicami, pa tudi Europol in Eurojust in eh, avstralska carinska Eh, služba se je strinjala glede izmenjave analitskih podatkov. Te informacije in podatke eh, seveda si morajo izmenjavati tisti, ki dobro poznajo eh, področje. Tako da lahko rečemo, da lahko da je seveda še prostor za izboljšavo tega tekom časa. Sicer pa eh, vam bomo posredovali nadaljne informacije kasneje. sicer pa ne bom čakal do zadnjega, da začnemo z ocenjevanjem učinkovitosti tudi glede trajanja hrambe. In za vašo informacijo, komisija eh, sedaj eh, vse čas sodeluje, sodeluje z IATO in še drugimi partnerji v okviru obstoječih sporazumov, tako da bomo pridobili še dodatne informacije o o izvajanju teh sporazumov izven eh, tega specifičnega pregleda, o katerem je govor. Glede posredovanja, eh, se upravičujem, če sem nekoliko podroben, vendar bi se povrnil na to, eh, kaj pravi poročilo. Jasno smo povedali tem, tej carinski in mejni službi, ki pravijo, da Na 16. strani najdete podrobnosti glede tega, ko eh, omenjajo izmenjavo podatkov z zadevnim partnerjem, eh, vendar tu govorimo naprimer o občutljivih vprašanjih, eh, ki vendar tu ni bilo PNR podatkov, specifičnimi podatki, ki bi bili predmet izmenjave s tretjimi državami. To je pomembno povdariti. Sicer pa naj vas spomnim, da so tretje države, ki osebne podatke sprejmejo, morajo spoštovati določbe sporazumov. In ne nazadnje, glede učinkovitosti oziroma koristnosti podatkov. O prebiranju poročila je tu priloga C, kjer navajamo brez imen primere hude kriminalitet, kriminalitete, že razrešenih eh, primerov ali pa eh, tistega, kar je bilo moč eh, preprečiti. In pa gospa Stevens, ki je govorila, ki sprašuje, za katere občutljive podatke gre. Naj povem, da se te občutljive podatke takoj črta eh, in eh, odstrani, kot sem jasno povedal že tudi v svojem prejšnjem prispevku. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala vam, gospod Soreka. Eh, samo še pol minute, gospe Intveld. To, kar ste povedali o drugem pregledu po štirih letih. No, ne vem, eh, kje je tu mesto za IKO ali JATO, kaj ti lahko se vprašamo, koliko več varnosti pa sedaj imamo in kot je že povedal en kolegov, je svet postal še mnogo nevarnejši. In še nekaj zelo pomembnega, ko govorimo o posredovanju analitskih podatkov, izmenjavi analitskih podatkov, govorimo o izmenjavi podatkov, ki so že bili analizirani in eh, to gre za tveganja, ki jih je potrebno eh, posredovati varnostnim agencijam. To je tisto, kar bi vas moralo zanimati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če dovolite, samo še odgovor na to, kar eh, smo slišali. Glede nadaljnega pregleda, ko sem omenil Ikavo in Jato, uh, Dejstvo je, da imajo le te službe, ki se srečujejo s kan kanačani, avstralci, američani in drugimi in nami, tako da lahko ob teh priložnostih stalno z njimi razpravljamo o poteku izvajanja sporazumov, ne le v okviru tekočih pregledov vsakih 18 mesecev, temveč stalno na trimesečni osnovi. In še nekaj, mogoče nisem to dovolj jasno povedal, govorimo o analitičnih podatkov, ki si jih organi pregona izmenjujejo med državami članicami, eh, tudi z Eurojustom in Europolom in eh, to smo zahtevali tudi od Avstralije. Hvala lepa, gospod Soreka, za vaše sodelovanje in eh, za vaš prispevek. Zahvaljujem se tudi članom odbora za potrpežljivost. Eh, nadaljevali bomo ob 14.30 eh, s komisarko Majstrom. Hvala lepa in dober tek.